Prva točka na dnevnem redu je izjava Evropskega sveta in sicer v zvezi z pravno podlago predloga o spostavitvi šengenskega ocenjevalnega mehanizma. Naj na začetku zasedanja opozorim na sledeče. Pri tej razpravi ne bo postopka KHDI. Ponavljam, pri tej razpravi ne bo postopka pritegnitve pozornosti.